ter narediti vse, kar je v naši moči, da Srbiji pomagamo pri prihodnih reformah. Eh, tako bodo lahko še hitreje izvajali eh, reforme in izvajali tudi pogajanja. Za pristop, hvala. Posavanje jutro, godine 15.30. Prej sem osnutek resolucije o tej razpravi. Razpravo zdaj končujem in prehajamo na naslednjo točko. To sta izjavi sveta in komisije o poročilu o širitvi za Kosovo. Zdaj besedo kar takoj predajam gospodu ministru Vamnu v imenu sveta. Izvolite. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, spoštovani gospod komisar in poročevalka Ulrike Lunaček. E, eh, kar pa zadeva Kosovo, lahko jasno povem, da sem optimističen eh, glede situacije Eh, kot se je razvila od eh, poročila o napredku iz leta 2011. Eh, sklepi sveta z 28. februarja letos tudi zrcalijo velika prizadevanja tako Srbije kot tudi Kosova v dialogu, ki ga podpira Evropska unija. Kot veste, je svet prejšnji december pozdravil zavezanost Kosova za evropsko agendo, vključno z trajnimi prizadevanji na področju vizumov, trgovine, sodnega sistema in eh, pozdravljamo tudi ustanovitev nacionalnega sveta za eh, evropsko integracijo. Eh, svet je tudi pozdravil integracijo Srbov južno reke Ibar. Hkrati je tudi eh, svet eh, zaznal omejen napredek eh, pri reformni agendi, saj je v tem letu bilo nekaj volitev in svet je pozval Kosovo naj pravzaprav odpravi pomakljivosti, ki so se pokazale v volilnem procesu. Kosovo smo tudi eh, spodbujali na izboljša proračunsko situacijo v testnem sodelovanju s eh, mednarodnim denarnim skladom. Eh, svet je tudi ugotovil, da so potrebna večja prizadevanja strani organov, zlasti pri krepitvi javne uprave in reforme javne uprave in treba je seveda konsolidirati pravno državo treba je tudi eh, pokazati, eh, drža, eh, Kosovo mora tudi pokazati, da so se lotili vprašanja organiziranega kriminala in korupcije. Eh, svet je tudi pozval Kosovo naj začne eh, dolgotrajno agendo za severno Kosovo. Eh, ob eh, teh eh, eh zahtevah je tudi svet povdaril, da je zelo pomemben. Eh, dialog eh, Beograd-Priština. Eh, to je proces, ki je pomemben tako za Srbijo, kot tudi za Kosovo. Svet je tudi pozval obe strani naj se konstruktivno angažirata pri eh, vseh vprašanjih od svobode gibanja do carine, do katastrov, do seveda skupnega upravljanja mejam. Eh, ta poziv so slišali tako v Beogradu kot v Prištini. Napredek je bil narejen v naslednjih mesecih in zato je seveda eh, bilo veliko, eh, potrebno veliko političnega poguma v obeh prestolnicah. To je seveda zelo pozitiven razvoj, ki tudi kaže, kako močan in mogočen je širitveni proces, ko gre za promocijo reform. Enako pomembno je dejstvo, da je Evropska unija tudi pokazala ustrezen odziv na ta prizadevanja. Začeli smo vizumski dialog rok januarja 2012 in komisija namerava tudi še začeti strukturiran dialog o pravni državi, kot tudi eh, študijo izvodljivosti eh, glede eh, stabilizacijska in pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom. To so seveda zelo pomembne spodbude. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, komisar, mislim, da se vsi strinjamo, da je prihodnost Kosova v Evropski uniji. Eh, trdno in vztrajno izvajanje sporazumov med Beogradom in Prištino, bo eh, spravilo Srbijo in Kosovo na eh, pot eh, v smeri Evropske unije. Seveda so še mnogi izzivi pred vodstvom Kosova in tu, naprimer, tudi na sami domači agendi. Tu je seveda tudi Evropska unija pripravljena pomagati z veri, s pobudami in poleg tega pa imamo novega, uh, novega vodjo delegacije, ki je pač šele nekaj tednov uh, v tej funkciji. Hvala lepa za pozornost. Uh, hvala lepa. Sedaj pa za komisijo, gospod Štefan File, prosim. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospod minister, hvaležen sem za vaše prijazno povabilo, da sodelujem v razpravi o Kosovu. Uh, Eh, hvaležen sem seveda tudi za vašo podporo eh, k delu komisije, eh, kar potrjuje tudi poročilo, o katerem danes razpravljamo. In hvaležen sem seveda tudi za odlično delo, ki ga je upravila vaša poročevalka, gospa Lunaček. In pripravila je dejansko ravnovešeno priporočilo in zagotavljala veliko podporo zanj. Komaj, da sem se vrnil iz Kosova, v eh, torek eh, sem bil tudi na prvem sestanku Sveta za evropsko integracijo Kosova. Eh, svet je bil vzpostavljen zato, da predstavlja forum za razprave in za vodenje poti v Evropo. V svojem govoru pred Svetom za evropsko integracijo sem povdaril, da je zelo pomembno, da ta eh, svet eh, odraža in podpira in dobi tudi podporo vseh strani političnega spektruma eh, eh, Kosova. Eh, svet potrebuje dejansko široko in eh, obsežno podporo celotne družbe. Eh, samo na ta način bo Kosovo lahko pravil reforme, ki so potrebne za to, da se približa Evropske unije in da eh, to približevanje uspešno konča. Eh, evropska integracija seveda zahteva podporo in predanost eh, prebivalcev ehm, v celoti. Eh, po svoji naravi mora evropska integracija biti vključujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, kaj lahko mi storimo, da podpremo Kosovo na poti v eh, integracijo? Eh, svet za splošne zadeve 28. februarja potrdil namen komisije, da začne eh, študijo o izvedljivosti za eh, stabilizacijski in pridružitveni sporazum s Kosovom. Eh, To je hkrati tudi začetek nove stopnje, nove faze v odnosih eh, med Evropsko unijo in Kosovom. Eh, In na ta način pravzaprav tudi eh, za, smo zakorenili Kosovo v eh, okvir ev, politike Evropske unije za Zahodni Balkan. To je seveda odločilen korak k ustanovitvi pogodbenih odnosov s Kosovom. Eh, cilj eh, študije izvedljivosti je seveda, da dobimo na dobro analizo o pripravljenosti Kosova na pogajanja in tudi na implementacijo stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma, ki je seveda eh, pravna podlaga za Eh, odnose Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in to je seveda tudi mejni kamen eh, na poti k članstvu. Študija eh, se bo osredotočila na politično, gospodarsko in pravno pripravljenost Kosova za ta sporazum. Moj obisk na Kosovem včeraj je pravzaprav predstavljal začetek tega našega dela. Eh, začetek študije izvedljivosti eh, je bil pač eh, dodatni element v okviru ambiciozne agende Evropske unije za Kosovo. Naj omenim pravzaprav tudi nekaj drugih ključnih elementov v tej agendi. In sicer uh, upam, da nam bo uspelo v teku te pomladi objaviti načrt za vizumsko liberalizacijo za Kosovo. Drugič, uh, v kratkem bomo tudi ponovno uh, predložili predlog za okvirni sporazum, ki, s katerim bomo Kosovo omogočili eh, sodelovanje v programih Evropske unije. Tretjič, eh, eh, nameravamo tudi eh, sp začeti strukturiran dialog o pravni državi. Eh, četrtič, podprli bomo tudi eh, prošnjo Kosova za članstvo v eh, Evropski banki za obnovo in razvoj, takoj ko pač eh, predloži svojo prošnjo. Petič, mi smo tudi pripravljeni podpreti vključujočo in dolgoročno eh, agendo za eh, sever Kosova. Naj zaključim s tem, da ponovno potrdim, da smo zavezani eh, k sodelovanju eh, s Kosovom. Eh, v zadnjih eh, tednih smo tudi pokazali, da to niso prazne besede, temveč da pokažemo tudi konkretna dejanja. Komisija je angažirana in leto 2012 bo prav gotovo leto priložnosti in prepričan sem, da se lahko zanesem na podporno parlamenta, da se ta priložnost spremeni v resničnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa prehajamo k različnim političnim skupinam. E, najprej dve minuti. Gospa Ulrike Lunaček za zelene, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi komisarju Füleju in tudi gospodu ministru vam v imenu predsedstva. Moje poročilo naj bi dalo jasen signal državljanom Kosova, da je prihodnost neodvisnega Kosova v Evropski uniji. Eh, to poročilo tudi priznava delo, ki ga upravlja Evropska unija v zadnjih eh, mesecih, letih to je zelo pomemben korak eh, naprej v odnosih z Republiko Kosovo. Gre tudi seveda za vizumski ladu, eh, dialog eh, za, in načrt za ta vizumski dialog naj bi bil pripravljen eh, sedaj pomladi. Eh, dialog med Prištino in eh, Beogradom je privedel tudi do pozitivnih rezultatov in eh, ta se mora seveda tudi nadaljevati tudi po srpskih volitvah. Kakšne so ti rezultati? Regionalno sodelovanje in eh, Kosovo lahko sedaj eh, samostojno sodeluje v mednarodnih in regionalnih kooperacijah. Potem upravljanje meja. Eh, prvič imamo bilateralno pogodbo, sporazum med tema dvema državama. Pozivamo seveda Srbijo, da podpiše ta sporazum, kot je to tudi obljubila. In eh, komisar Füle, z vašim obiskom včeraj ste tudi sprožili študijo izvedljivosti. To je seveda nadaljni korak, nadaljnemu koraku eh, za napredek Kosova in za stabilizacijo družbe. Pozivamo seveda tudi še preostalih pet držav članic Evropske unije naj priznajo Kosovo, kajte na ta način bi bila prizadevanja Evropske unije še bolj učinkovita. Poleg tega pa je nekaj izzivov v Kosovem savem. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, vzpostavitev eh, gospodarstva eh, in socialne države. Se pravi, ljudje naj bi radi ostali v svoji državi in jo gradili. Potem volivne Eh, reforme, potem pa preprečevanje tudi eh, eh, manipulacij pri volitvah, kaznovanje tistih, ki so to počeli, potem pa je treba tudi storiti nekaj na severu. Torej, prištinska vlada naj poda roko Srbom na severu in tam naj se tudi izvede Ahtisarjev načrt, kajti na ta način bi pač dobili veliko avtonomijo. In seveda pozivamo tudi Srbijo, naj se odpove lokalnim volitvam na severu Kovajo, kar To bi bilo v nasprotju z resolucijo 1244 in naj ne podpira več usporednih struktur. Gospe in gospodje, upam, da bo moje poročilo dobilo veliko podporo. Predložila sem tudi eh, nekaj predlogov sprememb, kajti prvo glasovanje je bilo pred eh, dvema eh, mesecema in v mestnem času se je veliko tega zgodilo, kar sem morala upoštevati. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti za Evropsko ljudsko stranko, gospod poslanec Posvet. Leto letos je minilo sto let od prve balkanske vojne, ko so kraljevske srpske enote eh, zasedle Kosovo. Eh, vse to je dokumentirano tudi v pismih eh, eh, avstrijskega socialdemokrata Lea Freundlicha. Potem eh, so sledile leta tlačenja kosovskih Albancev in poskus genocida. 12 let poskušajo kosovski Albanci vzpostaviti demokratsko evropsko državo, pri tem se srečujejo številnimi težavami, so pa naredili seveda tudi zelo veliko. To moramo seveda danes priznati in jih podpirati na nadaljni poti. Naj povem jasno, jaz sem za članstvo Evropske unije eh, v Evropski uniji. Eh, komaj v eh, nedeljo sem zaradi tega potoval v Srbijo, vendar zahtevam tudi pravičnost za Kosovo. Srbija ima status kandidatke, Kosova pa pet držav članic Evropske unije še vedno ni priznalo. To je treba spremeniti na Kosovo imamo tudi uh, zagotovljene pravice za manjšine, rezervirane mandate v parlamentu eh, na podlagi Ahtisarjevega eh, načrta in kosovske ustave. Po srpskih volitvah pa obstaja nevarnost, da eh, Albanci iz doline Prešava ne bodo imeli niti enega poslanca v srpskem eh, parlamentu. Eh, Srbi pa imajo v Kosovem eh, namestnika eh, premijeja in namestnika predsednika parlamenta. Torej mi moramo tukaj eh, ravnati modro in obema stranema moramo postaviti iste jasne pogoje na poti v Evropsko unijo. Imamo devet sporazimov med eh, eh, Srbijo in eh, Kosovom. Od tega eh, večine niso eh, podpisali, dva sporazuma se samo deloma uresničujeta, drugi pa niti ne. Želimo videti dejanja in ne pre, eh, obljube in eh, to dejanja želimo videti še pred volitvami in ne želimo, da požrejo besedo po volitvah. In eh, to. Eh, moramo tudi jasno povedati, nočemo delitve Kosova, nočemo ponovne razprave o statusu, želimo evropski razvoj za mlado evropsko demokracijo. Hvala lepa. Na to pa socialisti in demokrati, gospod Panceri. Eh, gospod predsednik, gospa Lunaček je dejansko opravila odlično delo in ta Eh, proces konsolidacije demokracije na Kosovu je prav gotovo zelo pomemben dejavnik. Naš cilj bi moral biti, da pozovemo upravo v Prištini in tudi vse politične sile v parlamentu naj nadaljujejo z demokratičnimi reformami. To so reforme, s katerimi bodo lahko modernizirali državo in s katerimi bodo lahko odprli novo poglavje v političnem in družbenem življenju te države. Eh, seveda obstajajo še mnogi problemi, o katerih moramo govoriti. Svet je to tudi ravno kar omenil. O, o eh, teh problemov se moramo lotiti odločno. In eh, seveda pa moramo in morajo eh, biti dosledni, to morajo pač kosovski organi jasno pokazati. Eh, mi se seveda veselimo tega zgodovinskega sporazuma med Beogradom in Prištino, kar zadeva regionalno sodelovanje in tudi kar zadeva Eh, zastopanje Kosova v regionalnih forumih. To je seveda zelo pomembno za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana in to je tudi odločilnega pomena za Evropsko unijo. In zlasti v tem eh, okviru, in komisar Füle je to tudi ravno kar dejal, je dobro, da je oziroma da opravlja eh, komisija študijo izvodljivosti na tej poti. Moramo ostati in ustrajati kajti na ta način eh, lahko tudi spodbujamo izboljševanje odnosov med Srbijo in Kosovom. Obe dve državi se na ta način lahko bolj približata Evropske unije in na ta način lahko odpravljata eh, nezaupanje zlasti veda, tudi strani tistih držav članic Evropske unije, ki še niso priznale Kosova. Evropa mora še marsikaj postoriti, vendar to je delo, eh, ki se ga mora seveda lotiti Kosovo, zato da eh, doseže cilje, ki si jih je zastavil. Hvala lepa. Sedaj za Alde, gospod Kacin, dve minuti. Eh, gospod eh, predsednik, gospod eh, minister, gospod eh, komisar, torej čestitam eh, gospe Lunaček k odličnemu poročilu. Eh, končno je Kosovo eh, dobil dobre novice iz Bruslja. Eh, začela se je študija izvedljivosti kot tudi delo na področju liberalizacije eh, Eh, v vizumskem eh, oziru. Mi seveda moramo zagotoviti, da bodo ti eh, procesi uspešni v bližnji prihodnosti. Kosovo je pravzaprav zadnja država v regiji, kjer državljani potrebuje vizume eh, za potovanje v šengensko območje in mi moramo pravzaprav eh, storiti vse, da jim pomagamo, da se to konča. Kosovo je začel eh, dialog s Srbijo v dobri veri in mi moramo seveda pozdraviti konstruktivni pristop obeh. Dialog s Beogradom je seveda v interesu Kosova, državljanov in ekonomije. Obe strani bi morali nadaljevati dialog in tudi dogovorjeno izvajati. Ker Kosovo seveda nujno potrebuje dialog med srpsko skupnostjo na severu Kosova in etničnimi Srbi, ki živijo na jugu eh, reke Ibar. Eh, Srpska kultura je tudi eh, močno prisotna na Kosovu in vrzel, ki se je odpirala med obema deloma srpske skupnosti, povzroča, da postaja bolj šipka in zaradi tega tudi postaja življenje etničnih Srbov na Kosovo bolj težavno. Hrati seveda tudi prišli nam mora dati roko srpske skupnosti in Eh, Beograd mora seveda tudi pozabiti na eh, ideje o srbsko dominiranem severu. Eh, to eh, bo seveda težko, če določene države članice ne spremenijo svojega mnenja eh, glede neodvisnosti Kosova. Eh, in sedaj je pravzaprav naša naloga, da poskrbimo za to, če želimo seveda stabilnost v regiji. Vendar zelo pomembno za prihodnost Kosova je, da Priština potrebuje dialog sam, s sabo. Sistemska korupcija in organiziran kriminal sta kugi za kosovsko gospodarstvo in pravno državo. Konkretne rezultate bodo seveda pokazali eh, tudi eh, eh določene sadove. Hvala lepa. Hvala lepa za eno minuto za levico, gospod Angurakis. To psifizma profitin imperialistiki politiki cevropajki. Hvala lepa, tukaj promoviramo imperialistično politiko Evropske unije in cilje monopola na Balkano v času hude kapitalistične krize se krepi imperialist, tiče na konkurenčnost, se izgublja vpliv na trgu. S tem se izčrpavajo resursi Kosova in Kosovo je vse bolj izpostavljeno revščini. Pribivalci severa Kosova so tudi podvrženi silam. KFOR-a, EU-lex imamo tam KFOR in največjo ameriško bazo zunaj ZDA. To želijo oblikovati v protektorat. Poskušajo razdeliti državo, če naj bi ne, nekega dne pristopili Evropske unije. S tem se odpira pandorina skrinjica, v kateri se ostrijo etnična nasprotja, ljudje zapuščajo svoje meje, lahko izbruhne ponovno širša vojna, želimo pa si Evropo miru, Evropo ljudi, to se lahko zgodi samo na ruševinah Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Provera za FD. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kosovo. se bori z velikimi strukturnimi težavami. Vse to je zapisano v poročilo. Ima razširjeno korupcijo, pravosodje, ki ne ustreza kriterijem demokratične države, neučinkovito javno pravo. Tudi nimamo prave svobode informiranja. Tudi ni posebne tolerance verskih in etničnih manjšin. Poleg tega imamo upravka z organiziranim kriminalom, z tihotapljenjem drog, ljudi, orožja. Tukaj smo imeli tudi mednarodne preiskave. Svet Evrope je leta 2010 ugotovil, da določene kriminalne združbe trgujejo tudi z človeškimi organi, kar kaže, da smo še daleč eh, stran od možne integracije, čeprav bomo spremljali Kosovo še naprej v socialnem razvoju. Hvala lepa. V imenu se upravičujem, imamo modro kartico. Gospod Poselj sprašuje gospoda Provero, ali bo odgovoril na vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Gospoda Provero bi vprašal, ali ve, da je gospod Malti iz Sveta Evrope, iz parlamentarne skupniče, iz odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, ni našel nobenega dokaza za trgovanje šoriškimi organi. Seveda bo treba izvesti preiskavo, vendar pa ni enega samega dokaza in sprašujem gospoda Provero, ali to ve. Hvala lepa. Gospod Provera, pol minutke imate za odgovor. Vem, da je tale obtožba Sveta Evrope. 27. omenjala predsednika Tačija in to poročilo je objavil tudi BBC sam ne morem pravno ugotoviti, kdo je dejansko odgovoren za to, na vsak način pa gre za hude obtožbe strani Sveta Evrope in to bi morali opoštevati. Lepa prihajamo na naslednjega govornika, gospod Lizek. Hvala lepa. lahko rečem, gospod predsednik, mojemu staremu prijatelju. Gospod in gospodje, poročilo, ki je pripravila naša poročevalka, je odlična osnova, ki si zasluži našo podporo. Kaže, da je poročevalka veliko znanja in truda. Kosovo ni enostavna tema pravzaprav je zelo eh, zapletena tema. In ko se bo predstavljal veliki izziv za Evropsko unijo ter celotno mednarodno skupnost, eh, se smo vsi zainteresirani za reformiranje te države, za integracijo te države. V tem smislu pozdravljam poročilo, ki govori o tem, da je Kosovo storilo veliko pri poskusu reorganizacije pri ponovni postavitvi pravosodnega sistema in z izgradnjo institucij, ustanov, ki so potrebne za delovanje države. Me pa zanima nekaj konkretnega, kaj se bo zgodilo v Kosovo in uh, uspeh Kosova bo tudi primer ali zgled za druge države. To bo pomembno za celotno regijo, ostale no, države na Balkanu. Hvala lepa. Gospa Muniz de Urkiza za eno minuto. Eh, Hvala. V imenu dela skupine socialistov imamo različno, ampak konstruktivno stališče. In sicer o neodvisnosti Kosova, ta je prinesla uh, določen napredek. Uh, to je koristilo tudi eh, k približevanju Srbiji in pa k reševanju problemov. Če bi Evropska unija se postavila samo na eno stran, eh, potem ne bi dosegli toliko napredka, kot smo ga dosegli. Eh, zdaj spodbujamo dialog med obima stranima in zato mislimo, da ni primerno, da pozivamo, kot je tu zapisano v poročilu, Eh, da države članice, ki še niso priznale Kosova, to storijo. Eh, mislim, da ni treba omenjati eh, takih stvari, ki lahko vodijo na misel o tem. Moramo se osredotočiti predvsem na probleme, ki zadevajo Kosovo. To je gospodarska situacija, organiziran kriminal, treba se je boriti za izgradno demokratičnih institucij in ne govoriti samo o priznanju Kosova polutore minute. Hvala lepa, gospod Kukan, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalki za opravljeno delo. Kosovo se sooča z velikimi izzivi, pa tudi priložnostmi. Izrazim podporo agendi, ki je pripravila komisija in svet za to leto izvedba študije izvedljivosti za liberalizacijo vizumskega režima. To so konkretni eh, koraki, ambiciozni koraki, ki so nujno potrebni za Kosovo in to zdaj. Evropska unija mora vlagati eh, v to agendo, če hoče biti verodostojna. Prav tako pričakujemo eh, to vrstne korake kosovskih oblasti na področju javne uprave, pravosodja, še posebej pa pri krepitvi pravne države, boje pri korupciji in organiziranemu kriminalu. Spodbujam Kosovo, da nadaljuje dialog s Srbijo, ki naj pripelje do konkretnih rezultatov tako, da za Kosovčane ter za odnose med Kosovom in Srbijo. Prav tako verjamem, da predstavniki v kosovskih skupščini, tako kot mi v Evropskem parlamentu, moramo biti redno informirati o procesu in rezultatih tega procesa. Kosovo čaka veliko trdega dela, vendar pa sem pripričan, da bo to izboljšalo življenje na Kosovo in Kosovo pripeljalo bliže Evropski uniji. Hvala lepa, hvala lepa. Vse eno minuto. Gospa Tanja Fajon, izvolite. Predsedujoči komisija Svet kolegici lunacekovi bi se zahvalila za njeno delo in podporo državi ki edina v regiji nima pogodbenih odnosov z unijo in je ena najbolj izoliranih v tem delu evrope saj njeni državljani še danes ne vidijo luči na koncu brezvizumskega tunela. odprava vizumov bo posebej pomembna za mlade. ko bo kosovo spomladi dobilo časovnico za odpravo vizumov moramo zagotoviti da bo proces hiter pomagati oblastem ki jih čaka veliko dela tudi dialog s srbijo mora po dogovoru o regionalnem zastopstvu kosova in skupnem upravljanju meja stopiti stopnico više. le popolno priznanje kosova bo normaliziralo življenje. vesela sem da je komisija zagnala študijo izvedljivosti ki bo korak k tesnejšemu povezovanju z unijo. mladi rabijo perspektivo rabijo delovna mesta krepiti moramo evropsko zavest med mladimi boj proti korupciji organiziranemu kriminalu ne samo na kosovu ampak v vseh državah zahodnega balkana predvsem pa moramo biti iskreni na obeh straneh. gospod fleckenstein je zadnji govornik e, v tem krogu izvolite. gospod predsedujoči kolegice in kolegi Pogovori med Beogradom in Prištino so prvi uspeh v Bruslju. So dosegli prvi uspeh v Bruslju in k temu sodi tudi pogum. Zato je potreben pogum eh, predsednika Tadiča in premijeja Tačija. Obima je treba čestitati. To je bil prvi korak za to, da bi oblikovali pogoje za pozitivni nadaljni razvoj. Zdaj je na nas, da pokažemo da ljudem na Kosovo, da mislimo resno. Zato podpiramo komisarko Malmström eh, pri liberalizaciji vizumskega režima in podpiramo tudi komisarja Fülja pri izvedbi eh, študije izvedljivosti eh, za pridružitveni sporazum. Lahko računate na nas in našo podporo, ko se boste lotili dela. Vendar pa moram povedati tudi nekaj drugega. To je veljalo v preteklosti in velja še danes in bo veljalo v prihodnje. Obe strani morata vedeti, da lahko samo skupaj oziroma usporedno prideta bliže Evropske unije. Nobeni ne bo uspelo na račun druge. Tega ne bomo dovolili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj smo pri postopku Catch DI in kot prvi dobi besedo Seržo Silvestris. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospe Lunaček. Veseli me, kako delo je opravila pri tem poročilu. Opravka imamo z velikimi izzivi, z velikimi priložnostmi. Načrt, ki je bil predstavljen, je usmerjen zelo dobro in ga je treba podpreti. Tako da sem dokaj optimističen. Na Kosovo smo priča velikim eh, napredkom v zadnjem letu, če pomislimo na situacijo pred 10-15 leti. Potem eh, lahko ocenimo, kako veliki so bili koraki naprej. Zato moramo spodbuditi Kosovo, da mobilizira vse demokratične sile, in nadaljuje na poti reform. Tudi na področju pravosodja potrebujemo nadaljne reforme. Na Kosovo si želimo demokracije, tako da bo lažje življenje ki, ljudi, ki tam živijo. Hkrati pa si želimo Kosovo v Evropski uniji, tako da mora Evropska unija podpreti ta proces. Gospod Ramon. Tenemos el belchis en minuto. Gracias, señor presidente. Dear colleagues, the Catalan Liberal Party that I represent fully. Hvala lepa. Katalanska stranka, ki jo zastopa, podpirajo proces pristopa Evropske unije. Ne vas spomnim, da medtem, ko tukaj v parlamentu razpravljamo o širitvi Evropske unije, imamo pet držav Evropske unije, ki še niso priznali Kosova kot neodvisne države. Ena od teh držav je tudi Španija. Naj pozovem vse evropske institucije, da še naprej izvajajo pritisk na Španijo, da prizna Kosovo. Evropska unija ne more sprijemati takega demokratičnega deficita med svojimi članicami. Prav tako Pozdravljam dejstvo, da se Črnagora približuje Evropski uniji po dosegu neodvisnosti v letu 2006. Zahvaljujem se Evropski uniji, ki vedno spoštuje svobodo in demokracijo. Hvala lepa. Naslednja je Ines Kristina Zuber. Obrigada, senhor presidente. Sempre o referimo Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večkrat smo že slišali, da <clears throat> je Kosovo izrazilo, enostransko izrazilo samostojnost in to je treba obsojati. Šlo je za kršitev listine Združenih narodov. To je bil nezakonit korak Kosova in kršitev mednarodnega prava. Gre za umetno ustvarjanje nekega, neke države, ki je zdaj priznalo veliko število držav. Združene države Amerike so tudi opravile svojo vlogo, tja so poslale svoje vojaške sile. Ta enostranska izjava neodvisnosti Kosova je pripeljala do situacije postavljena pred eh, dejstva in do situacije, ki je nespremljiva za Evropo. Hvala lepa, gospod Paška. Hvala lepa, hvala gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, gospod minister. Spoštujemo odločitev odločitev iz leta 2003, da eh, ponudimo perspektivo pristopa Evropske unije vsem balkanskim državam, ampak eh, izpolnjevanje obljub gospoda eh, Tačija se mi zdi bolj kršitev tega, za čemer stoji Evropska unija. Pozarjamo na zločine skupine Drenica, ki so ubijali priče, ki so bile priča tem grozljivim dejanjem. In to kaže, da Evropska unija ni sposobna ustrezno preganjati zločine osvobodilne vojske. Najprej moramo počakati na rezultate preiskave Sveta Evrope, šele potem lahko začnemo s pogajanji z oblastmi, ki so jim očitana grozljiva dejanja. Hvala lepa. Gospod Agoščin Dias Temera, izvolite. Te. Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem solidaren s Kosovom. Vedno sem bil. V času Miloševiča sem obiskal eh, begunska taborišča. In tudi v svojem mestu sem eh, sprejel begunce z Kosova zaradi solidarnosti ampak eh, na Kosovo obstajajo problemi s korupcijo, z nadzorom nad mediji, eh, veliko je organiziranega kriminala, eh, upravo je treba izboljšati. In Kosovo ne izpolnjuje pogojev za članstvo v Evropski uniji, niti ne zato, da je samostojna država. Naslednji temovca to pa posel Šaba Šogor. Gospod Čava Šogor je naslednji. Hvala lepa. Še v 90-ih letih smo bili soočeni z popolnoma drugačno situacijo v Kosovo. Danes je Kosovo neodvisna država. Seveda pa so bile za to potrebne žrtve, tudi žrtve vojne, ki je potekala na tem ozemlju pod srpskim vodstvom je bila Kosovo odzeta avtonomija in tako je prišlo do preloma. Mednarodna skupnost ni vzela resno mirovnega načrta rogove, kajti drugače bi se lahko izognili veliko nasilja. V tej regiji je tudi veliko etničnih skupin, težko je zagotoviti, da bodo živeli v medsebojnem miru, vendar pa si je treba prizadevati za mir in mirno sobivanje. Ne smemo razmišljati o zgodovini, ki je potekala pred davnimi časi. Sploh eh, manjšine je treba ustrezno zaščititi, s tem eh, zaključujemo postopek Catch the Eye z gospod Barandiko. Hvala. Španija ne priznava uh, eh, samosvojnosti Kosova in tudi ne priznava uh, tega, da bi Kosovo uh, postalo država članica. Sodišče je razsodilo, da Kosovo ni uh, kršilo mm, pravic. Kosovo je območje v Jugoslaviji, ki ga je najbolj prizadel Miloševičev eh, režim. Eh, solidarni smo eh, z žrtvami srpskega kolonializma in mislim, da bi Španija morala spremeniti svoje stališče tudi zaradi spomina na vse žrtve in pa na mirovna prizadevanja rugove. Španija mora razumeti, da v 21. stoletju, da je pomembna Eh, prosto izražena volja državljanov. To je temelj vsake suverenosti. In gospod komisar, sprašujem vas, eh, kakšno je vaše mnenje o vsem tem, eh, po vseh prizadevanjih, ki jih je Kosovo naredilo? Hvala. Hvala, komisar. Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo komisarju Füleju. Uh, Hvala lepa, predsedujoči, gospod minister, gospod in gospodje. Vse mi je, da lahko danes izmenjujem mnenja z vami, da ste izrazili podporo eh, Kosovo ter pobudam komisiji, da približa Kosovo Evropi, da ste podprli tudi našo študijo izvedljivosti. V naslednjih mesecih bomo pripravili poglobljeno analizo kosovske pripravljenosti za pogajanja in zaključek pogajanj o Kosovo civilizacijsko-pridružitvenim sporozumom z Evropsko unijo. Takšen sporozum bi omogočil, da se Kosovo pridruži ostalemu Balkanu pri skupnih prizadevanj, da bi nekega dne postali člani našega območja stabilnosti, varnosti in miru. To je mogoče začetek nove faze, nove faze eh, resnih eh, reform. da bomo prišli od besed na dejanja, pa na osebine. To je pravi način, da se lotimo mnogih izzivov, s katerimi se soočajo Kosovari. Komisija bo Kosovo pri tem podpirala. Sporazum z originalnim sodelovanjem z Srbijo je kljub velikim težavam pomaga Evropski uniji, da se bolje udeleži tega procesa. Prosim vas za nadaljno podporo pri sporočanju tega sporočila naprej v odnosi z kosovskim parlamentom oziroma skupščino. Na skupni cilj je, da Kosovo približamo Evropske unije in da zagotovimo blaginjo in mir na Zahodnem Balkanu. Hvala lepo, gospod eh, komisar. In eh, za zaključek razprave, gospod eh, minister Nikolaj Vamen. Herr Formann, herr Medlemmer, herr Komisar. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za to zanimivo razpravo o vprašanju evropske perspektive za Kosovo. Zahvaljujem se pročevalki Lunaček za zauzeto za Kosovo ter njegovo vstopanje v Evropsko unijo. Evropska unija je sprijela veliko zavez, ko gre za evropsko perspektivo Kosova. EULIX je še vedno tam, glavna odgovornost pa je v rokah eh, vodstva Kosova. Kosovo čakajo veliki izzivi, marsikateri je bil tukaj že predstavljen. Tako mlada dežela seveda mora izpolniti določene pokoje. Kosovo je naredilo velike korake naprej pri spostavitvi nove infrastrukture, vendar je pot v Evropsko unijo dolga, trda, polna ovir. Treba je premagati marsikaj in eh, opraviti veliko dela. Zadnji korak podelitve statusa države kandidatke Srbiji kaže, da države, ki opravijo domače naloge, tudi napredujejo kar je lahko motivacija za druge države Zahodnega Balkana, med katere sodi tudi Kosovo. Današnja razprava je omenjala različne reforme, različne vidike. Naj pozorim na nekaj točk. Imamo slabši napredek v zvezi za politični, mi sili in pri boju proti korupciji. to je resničen problem v, na Kosovo. Velika korupcija. Rezultati pri boju proti njej bi lahko bili boljši. Ni dobro, če se osredotočamo samo na določene teme pri pregonu kriminala. Na področju boja proti organiziranemu kriminalu potrebujemo več pobud in bolj učinkovito izvajanje zakonov nujno je izvajati te ukrepe v sodelovanju s sosednjimi državami, ker je organiziran kriminal seveda čezmejni fenomen. Tukaj je potrebno veliko reforma pri zgradnji oziroma reformi pravosodja na Kosovo. Kar zadeva gospodarstvo, tam so potrebne strukturne reforme, ki bodo omogočile razvoj kosovske ekonomije v smislu tržne ekonomije, ampak tudi tukaj je pot še zelo dolga. Izzivi so veliki, Evropska unija pa je prevzela eh, veliko obveznost eh, za spodbujanje k nadaljnim potrebnim reformam na poti k priznanju Evropske unije kako so učani se želijo še naprej angažirati in z tem novim dialogom Prištine z Beogradom ugotavljamo, da si država tudi v težkih okoliščinah želi napredek. Na tej poti je treba nadaljevati in upam, da bodo oblasti v Prištini delovali pragmatično in si še naprej prizadevali za vključujočo in eh, dolgoročno doseganje cilj v korist Kosova dansko predsedstvo. Si želi nadaljega tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, kot tudi komisijo. Hvala lepa. Grazie. Komuniko di aver ricevuto. Hvala. Prejela sem predlog resolucije ki povzema razpravo. Razprava je s tem zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob 11.